da prevzame predsedovanje. Buongiorno, tutti i nostri lavori proseguono con l'audizione pubblica. Dobro jut, do, dobro dan. Sedaj imamo javno predstavitev o plinu in premogu. Plin in premog, prijatelja ali sovražnika. In e, zanima me, ali boste sodelovali pri tem, Eh, pri tej predstavitvi ali ne. Morda bi naredili nekaj, eh, morda bi naredili odmor za tiste, ki želijo oditi iz dvorane in bomo potem nadaljevali z delom. Io ringrazio dunque e do il benvenuto a coloro che interverranno. Hvala vsem. Hvala vsem, ki ste prišli na to predstavitev. Hvala imenu predsedujoče. To je zelo pomembna predstavitev o tej izjemno pomembni temi. Naj vam povem nekaj podrobnosti glede tega, kako potekala ta javna predstavitev. Razdelili jo bomo na dva dela. Prvi del bo govoril o verih. O verih in potencijalu plina in premoga v Evropi. V drugem delu pa bomo obravnavali ekonomske vidike, obravnavali bomo tudi vprašanja glede emisij in nasplošno bomo obravnavali vlogo plina in premoga v energetski politiki Evropske unije. Zaključili bomo pol enih, tako da res prosim, da se držite urnika, ki ga imamo pred sabo. Torej, uvodoma bi dala besedo gospodu Klausu Diterju, Borhartu, direktorju z Evropske komisije. Prosim, držite se svojih desetih minut. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Plin in premog, prijatelji ali sovražnika? Moj odgovor je niti niti, niti on, ja, niti drugo. Posilna goriva, kot premog, nafta, plin, bodo še dolgo del evropske energetske mešanice, vsaj po našem mnenju, vendar. Kakšna bo vloga teh goriv v prihodnosti? Pa je seveda odvisno od tega, kako se bodo ta goriva spopadla s svojimi izzivi in kako bomo ta goriva najbolj uporabili za nove priložnosti, ki se bodo pojavili na notranjem energetskem trgu. Če zadeve nekoliko postavim v neko kver, v okvir naše današnje razprave, naj povem, da bi rad predstavil najprej trenutno situacijo glede eh, premoga in plina. V zadnjih dveh letih se je delež premoga z razliko od plina povečal in to v številnih evropskih elektrarnah. Zakaj? Razlog je cena. Cena premoga se je postopno zniževala, cena plina pa ostaja precej visoka. Torej, nizke cene premoga so posledica Eh, velikega uvoza iz druženih držav. Oni sedaj res zelo investirajo eh, v, v eh, črpanje oziroma proizvodnjo skrilovca in veliko tega tudi izvažajo. Potem imamo veliko voza iz Kolumbije in iz Rusije nizke cene premoga tudi prispevajo k temu, da je premoga več kot plina in te nizke cene so posledica ekonomske krize. Po drugi strani, če se gledamo plinski sektor, lahko vidimo, da cene ostajajo visoke, če jih primerjamo s cenami premoga. To pa zlasti zato, ker imamo dolgoročne pogodbe, ki so vezane na ceno nafte. O tem smo danes že nekaj slišali. Vidimo določene trende, želje potem, da bi te pogodbe eh, na novo uh, preoblikovali in razvezali ceno plina in nafte, vendar mislim, da več kot 50 odstotkov dolgočnih pogodb še vedno ima to vrstno sklevanje cen. Uvoz utekočinjenega zemljskega plina se zmanjšuje več uvoza je na azijski trg, kajti cene v Aziji so še višje za plin. In seveda nizka cena oglika v ETS je še toliko bolj zmanjšala konkurenčnost plinskih elektrarn. Torej, v trenutnih okoliščinah proizvajalci energije se raje odločijo za premog saj je to veliko bolj dobičkonosno, kot pa če bi uporabljali plin. Kot sem rekel, to je trenutna situacija. Ali pa bo to ostalo tako, ali bo to tako tudi v prihodnosti, to bomo pa še videli. Zakaj? Kajti kot rečeno, zadeve so zelo odvisne od tega, kako bosta premok in plin se spopadala s svojimi izzivi in kako se boste pozicionirala v odnosu na obnovljive vere energije. Naj tu na kratko omenim določene izzive povezane s plinom in premogom. Ne bom šel v podrobnosti, kajti predvidevam, da bomo v podrobnosti slišali uh, med predstavitvijo predstavnikov teh sektorjev in še v razpravi, vendar takole na kratko. Uh, Ko gre za premog, imamo tu izzive glede uh, emisij uh, oglika. Gre za omitev ljudi emisij določenih onesnaževalcev. Če želimo izpolnjevati uh, standarde iz nove direktive glede emisij onesnaževalcev, potem je potrebno veliko investicij v preoblikovanje teh elektrarn določene elektrane bi morali pravzaprav razgraditi. V prihodnosti bomo videli, ali bo ta tendenca, ki je sedaj eh, prisotna, pripeljala do teh naložb, da se bodo elektrarne dejansko prenovile in da se bodo zgradile tudi nove eh, elektrarne na premok. Če bomo priča temu trendu, da bo prišlo do obnove in izgradnja novih termoelektrarn na premok. Potem se bo sektor spopadal z vprašanjem, kako eh, doseči splošni cilj dekarbonizacije. Možna rešitev, ki jo spodbuja tudi komisija, je to, da bi imeli boljšo tehnologijo glede skladiščanja uh, oglika. No, projekti CCS-ja pa doslej niso bili uh, zelo uspešni. Torej, ali nam bo uspelo vzpostaviti takšne napredne elektrarne na fosilne vere energije? Ali bomo lahko razvili tehnologijo tako, da bo zadeva komercialno dovolj zanimiva za proizvodnjo energije na premok. In potem še glavni izziv glede premoga prihodnost ETS-ja. Zaenkrat je tako, sektor premoga ima zelo nizke cene premoga in tu ima seveda konkurenčno prednost, če se primerja s plinskim sektorjem vendar, kakšna pa bo prihodnost sistema ETS? V tej hiši smo lani slišali, eh, prejšnji teden obravnavali predlog komisije glede spremembe časovnice za dražbo ETS-ja. E In ta hiša je ta predlog zavrnila sicer z majhno manjšino, vendar to še ne pomeni, da je razprava o prihodnosti ETS zaključena. Ne, sedaj moramo znova začeti s to razpravo in morda bo ta razprava se bolj osredotočila na strukturo novega sistema ETS. Sedaj pa še nekaj izzivi glede plina. Tu bi najprej omenil in izpostavil potrebo potem, da potrebujemo veliko uh, eh, nalož v infrastrukture in uh, povezovalne vode. Imamo zakonodajni okvir za to vrstne naložbe in rad bi izpostavil dva ključna vidika zakonodaje o smernicah. Torej uredba o smernicah za eh, čezevropske infrastrukture in drugi je uh, uh, Connecting Europe Facility. Torej, zakonodajni okvir imamo. Kaj pa sedaj potrebujemo? Potrebujemo zelo hitro izvajanje obeh zakonodajnih aktov, torej tako uredbe kot tudi Connecting Europe Facility. Komisija dela na tem, zlasti glede drugega instrumenta, ki sem ga omenil, delamo na tem, da bi imeli seznam evropskih projektov skupnega interesa. Imamo veliko infrastrukturnih projektov, tako na področju elektrike, kot tudi plina. In zdi se eh, zelo dobro, situacija je precej obetavna in mislim, da bo ravno na ta način mogoče eh, narediti več korakov naprej. No, glede plinskega sektorja bi omenil še dva izziva. Prvi je plinski sektor potrebuje nove potrošnike. Plinski sektor mora biti bolj aktiven pri pridobivanju novih strank. Bodi si, ko gre za električni sektor prevoza, ali kje druge. In potem še drugi izziv. Uh, Uh, energija za plin. To bi bila povezava med obnovljivimi veri energije. Torej, da bi takrat, ko obnovljivi veri energije uh, eh, prizadejo preveč energije, bi to energijo pre, pre, prenesli v plin. Na ta način bi lahko hranili to presežno energijo, ki je sicer zgubljena to je tudi en zanimiv način za ta sektor, da se pripravi na prihodnost. Mislim pa, da če bo plinski sektor ravnal tako kot ravnal doslej, to ne bo prava pot za prihodnost. Za konec naj rečem to, da uh, plin in premog nista ne prijatelja, ne sovražnika, oba sektorja imata svoj razlog za obstoj v energetski mešanici. V tej energetski mešanici bosta dolgo dlje, kot bi si morda nekateri želeli, sveda ne komisija, vendar mislim, da iz, obstaja izzivi in če se sektorja ne bosta spopadla s temi izzivi, potem bosta morda izgubila svoj delež na energetskem trgu. Hvala. E, e, Hvala lepa. Hvala lepa za ta zelo zanimiv uvod. Veliko točk je, o katerih moramo eh, se eh, pogovoriti. Zdaj bom dala besedo gospe Pitovi Oliviji. Ona je predstavnica polskega uh, plinskega proizvajalca. Prosim, da se držite svojih desetih minut. Kaj ti? če sonce res natrpana. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Sem gospod Levenštajn, predstavljam polsko plinsko podjetje. Povedal bom nekaj besed o plinu kot um, gorivo prihodnosti. Opravičujem se v imenu gospe Olive. Danes je žal odsotna in uh, sam imam čast, da vam podam to predstavitev Govoril bom polsko, kakor so mi svetovali organizatori. Že vnaprej pa se zahvaljujem za izvrstno tolmačenje, ki ga bo zagotovil Evropski parlament. Um, proszę Państwa, gaz jest bardzo... Gospodin, gospodzie. Plin jest univerzalna surovina, ki jo je mogoče uporabljati v kemični industriji, v gospodinstvih, kot vir toplote in uporablja ga tudi industrija za proizvajanje toplote, pa tudi industrija prometa. Zastavljamo pa si lahko vprašanje, kje se plin in premog združita. Odgovor je v energetskem sektorju. V kontekstu energetskega trga bi morali poskusiti odgovoriti na vprašanje, ali sta plin in premog prijatelja ali sovražnika. Mislim, da nista niti prijatelja, niti sovražnika. Gre za konkurenčna vira energije. Po eni strani moramo upoštevati, da imamo krizo, po drugi strani pa moramo okrepiti energetsko učinkovitost. To pomeni, da je treba zmanjšati popraševanje po energiji tudi delež obnovljivih virov energije v energetskem mešanici se veča. Sedaj pa še nekaj ocen. To so ocene strokovnjakov v zvezi z konkurenco. Zdi se, da ima plin boljše obete kot premog. Zdi se, da je plin bolj konkurenčen od drugih fosilnih goriv. Zahvaljujoč povezovalnim daljnovodom, energetskim terminalom in infrastrukturi je plin torej v boljšem položaju. V Črnem morju in v vzhodnem delu Sredozemskega morja smo prav tako odkrili nove rezerve plina. Poleg tega pa je treba še upoštevati liberalizacijo trga in podnebno politiko Evropske unije, ki uvaja strožje okoljske standarde. Ne smemo pa pozabiti niti na sistem ETS. V tem okolju bi lahko menili, da bo plin v boljšem položaju kot druga fosilna goriva. Govorimo lahko o treh vrstah prednosti plina pred drugimi oblikami fosilnih goriv. Gre za okoljsko zaščito prvič, drugič prožnost, kajti plin je mogoče uporabiti kot rezervno, rezervni vir energije za obnovljive vire energije in tretja vrsta prednosti so naložbe. Sedaj pa prva kategorija okoljska vprašanja. izpusti CO2 so pri plinu nižji kot pri drugih fosilnih gorivih. Vendar ne gre samo za to. Žveplo oksid, dušikov oksid prav tako izpuščata le malo CO2. Plin je prav tako zelo učinkovit v kontekstu soproizvodnje. Prožnost. Dvigniti in izboljšati je treba prožnost. Plin je mogoče uporabiti kot rezervni vir energije za obnovljive vire energije. Plin je mogoče shranjevati. Shranjevati ga je mogoče v takšni obliki, da lahko odgovorimo na spremembe po popraševanju. Prav tako je mogoče količino proizvodnje prilagajati v zelo kratkem času, včasih celo v roko nekaj minut. Delež obnovljivih virov energije se bo povečeval, ampak plin je lahko dobra rezerva. Obnovljivi viri energije so že sami po sebi odvisni od vremenskih pogojev in ne stalni. Plin pa je lahko dobra rezerva. S pomočjo plinovodov lahko plin doseže uporabnike širom Evrope. Lahko ga uporabljamo v širšem obsegu ali v ožjem obsegu. Odvisno pač od zahtev in povpraševanja. Povem lahko tudi, da je shranjevanje energije zelo pomembna tehnologija, ki se močno razvija. Včasih se pojavi tudi, da imamo presežek obnovljivih virov energije, in energijo je mogoče shraniti, tako da se porabi kasneje. Sedaj pa naložbe v energetska omrežja in prednosti vlaganja. Gre za niže stroške, manj tveganja in tudi za možnost, da se infrastruktura za plin razvija mnogo hitreje, kot za druge vire energije. Strukturo je mogoče zgraditi prej kot ostale. Ne glede na to, plin zaenkrat še ni sprostil svojega vsega potencijala. Problem je cena. Cena je še vedno pomembna ovira, ki raz zavira razvoj plinskega sektorja. Kako se to kaže danes? plin konkurira z dvema tekmecema. To so obnovljivi, obnovljivi viri energije, ki so zaščiteni z subvencijami, po drugi strani pa konkurira tudi premogo. Premog pa ima prednost zaradi nizkih cen oglika. To pomeni, da je plin izrinjen z trga. Popraševanje po rjavem premogu in črnem premogu se povečuje, popraševanje po plinu pa, pla, pa pada. Popraševanje po premogu se je povečalo za 8 odstotkov, popraševanje po plinu v Nemčiji pa je padlo za 17 odstotkov. V ZDA je stanje popolnoma drugačno. Predvsem zaradi nekonvencionalnih rezervo plina, to so rezerve plina iz skrilovcev. Prvič se je zgodilo, da je proizvodnja energije iz plina in premoga na enaki ravni. Ne želim predolgo govoriti o tem, ampak zaradi teh sprememb v ZDA lahko rečemo, da se je v Ameriko vrnila energetsko intenzivna industrija. Industrija, ki je bila preseljena drugam, torej se speceli v ZDA. Evropska unija ima tudi veliko potencijala. Ta potencijal je razdrobljen, kaj te rezerve plina iz krilovcev so razdrobljene, države članice pa niso vse enako zainteresirane za izkoriščanje teh rezerv plina. Nekatere države članice te zamisli sploh ne obravnavajo in to je žalostno, kajti po konzervativnih ocenah bi lahko sklenili, da bi nam plin iz skrilovca lahko zagotovil 20 let energetske neodvisnosti. Če bi raziskali vse vsa nahajališča plina. Poljska si želi izkoristiti vse rezerve plina in upamo, da bo prva lokacija za proizvodnjo plina oblikovana v osrednji in severni Poljski na področju, ki se imenuje Baltski bazen. Želimo zgraditi 13 do 15 vrtin to bi bilo samo v tej regiji. Plin iz skrilavcev skupaj z utekočinjenim zemljskim plinom lahko izboljša energetsko stanje v Evropi. S tem bi spodkopali ali odpravili ta grozen sistem indeksiranja cen. Plin je bil večkrat ali zelo dolgo povezan z cenami nafte. Uh, in to je vplivalo tudi na cene električne energije. Kakor vemo, na ceno električne energije vpliva več dejavnikov. Ceno nafte določajo politični in geopolitični kriteriji in žal je bil plin povezan s ceno nafte. In zaradi revolucije na področju plina iz skrilovca lahko upamo, da bo plin iz skrilovcev most, ki nam bo pomagal doseči gospodarstvo brez izpustov CO2. Če želimo to doseči, moramo sprejeti več ukrepov, tako na regulativni ravni, kot tudi na ravni izobraževanja in zakonodaje. Nekaj pa vseeno mora biti jasno. Svojih konkurentov ne smemo ignorirati, ne smemo si zatiskati oči pred ukrepi naših konkurentov, še posebej, če upoštevamo zadolženost Evrope. Natančno moramo spremljati razvoj dogodkov v ZDA, v Kanadi, pa tudi v Avstraliji, Argentini, Mehiki in južnem delu Afrike oziroma Kitajske. Organizatori so me prosili, da skrajšam svojo predstavitev, zato ker ni dovolj časa. V redu, ob koncu še nekaj v razmislekih. že nekaj časa spremljam zasedanja industrije. Veliko je predstavitev na temo plin, gorivo prihodnosti. Morda bi to razpravo morali imeti že sedaj. Hvala. E, vedo, ker nonostante le abbiamo un po' ridotto il tempo. E- Hvala. Interessante, la ringrazio. La parola ora. Hvala. Da, dejansko ste imeli zelo zanimivo predstavitev. Sedaj pa dajem besedo gospodom Mareku Jelineku. Tudi vi imate 10 minut. Izvolite. Uh... Najlepša hvala. Včast mi je biti tukaj. Rad bi predstavil praktični vidik premogovne industrije. Sem finančni direktor New World Resources, drugi največji proizvajalec koksa in črnega premoga, tako da imam nekaj zanimivih komentarjev. Zaposlujemo približno 17 tisoč ljudi v štirih državah in eh, proizvedemo eh, približno 5 milijonov ton premoga. Poglejmo si, kaj premog pomeni v globalnem kontekstu. Premog je zelo eh, pomemben vir, približno 50 eh, odstotkov virov energije predstavlja premog, tako eh, energetski premog, kot tudi premog za koksanje. To je varen vir energije, dobro reguliran in ga ne dajemo zgolj v tistih državah, kjer eh, bi imeli velika tveganja na področju varnosti. Tako da se zelo, zelo razlikuje v primerjavi eh, z nafto. To je največji energetski vir, ki ga danes poznamo. Naslednja porosojnica. Kako je videti premog v evropskem kontekstu? Približno četrtina evropske energije prihaja iz premoga ki je že sedaj zelo pomemben in bo tudi v prihodnosti zelo pomemben. Evropa in preostali eh, svet bo seveda prešel na obnovljive energije v prihodnosti, ampak za to bomo potrebovali veliko časa. Sam menim, da če si izposobim terminologijo iz eh, naslova tega dogodka, ne sme biti eh, premog sovražnik energetskega sektorja. Je pomemben element energetske mešanice, element, ki nam omogoča stroškovno učinkovit, socialno odgovoren prehod na prihodnost obnovljivih virov energije. Danes premog tako eh, uporabljamo v veliki meri, predstavlja 25 odstotkov evropske energije. In če si pogledamo rezerve fosilnih goriv na področju Evrope in spet govorimo o trenutni situaciji, približno 80 odstotkov rezerv fosilne energije najdemo v premogu, v premogovnikih. Ogromno, ogromno premoga pa uvozimo. Ne uporabimo zgolj tega, ki ga že imamo na eh, našem področju. Pogosto tudi zaradi cen na svetovni ravni. Ampak morali bi se, morali bi se vprašati, zakaj toliko uvažamo, zakaj ustvarjamo delovna mesta drugod zunaj meja Evropske unije. Naslednja prosovnica, prosim. Evropa bo in v to sem popolnoma pripričan, prešla na sistem popolne uporabe obnovljivih virov energije ali pa uh, delne uporabe obnovljivih virov energije. Ampak to bo trajalo več desetletij, ne več let. Hočem biti direkten. Eh, Premok ima seveda nekatere okoljske težave. In mi, industrija, kot tudi ponudniki storitev, se moramo tega zavedati. In to smo v preteklosti že naredili. Vem, kako je eh, severozahod moje države gledal pred eh, 20 leti. Stanje je sedaj popolnoma eh, drugačno, ampak nismo še naredili dovolj. Premok mora postati čistejši kot sem dejal, je premog eh, vir energije, ki ga je v izobilju, je stroškovno učinkovit in zato ga moramo uporabljati. Zakonodajalci, eh, vlade morajo seveda pritiskati na zadevne industrije, da počistijo eh, svoje delovanje, ampak to morajo početi racionalno. Naslednja prosovnica, prosim. Dejstvo je, da je premog zelo pomemben element tranzicije že danes. Če si pogledamo, naprimer, eh, nemško energetsko mešanico, tam najdemo več kot 5000 MW eh, novih zmogljivosti, ki bo, postala, ki bo na voljo letos, gre za 5300 MW, in še več zmogljivosti naročamo danes kot primer dajem Nemčijo. Nemčijo, ki eh, dela pomemben korak v smeri agresivne tranzicije na obnovljive vire energije. Vseeno pa je premog najbolj stroškovno učinkovit način prehoda v to prihodnost. Premog je z nami in bo z nami ostal še več let sedaj se moramo odločiti, če želimo lokalno ustvarjati delovno mesto, lokalno plačevati naše državljane ali pa ta delovno mesto prenesti v druge, tretje države, eh, na druge celine, kljub temu, da se vseeno osredotočamo in opiramo na premog v našem energetskem eh, sistemu. Naslednja prosovnica. Konkurenčnost v Evropi je za nas v energetski industriji zelo pomembna tema. Nizki eh, stroški energije so pomemben del te konkurenčnosti. Kolega je pred nekaj trenutki omenil učinke tako imenovane eh, revolucije plina iz krilovca v eh, ZDA čez lužo. Zakaj se to dogaja? Zato, ker plin iz krilovca predstavlja poceni energijo. Mi imamo eh, poceni energijo, ki je na voljo znotraj naših meja. Zakaj se ne opremo na to energijo? To je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Prehod na obnovljivo prihodnost bo zahteval veliko naložb. Kdo bo plačal za te naložbe? Ustvariti moramo premoženje. In to bomo ustvarili s pomočjo nove rasti evropska industrija, vsaj po mojem mnenju. Evropska industrija se lahko zelo dobro odreže eh, s tem, ko zagotavlja poceni energijo, ki jo dobi z lokalnim gorivom. To vprašanje konkurenčnosti postane še bolj relevantno, če si pogledamo del Evrope, odkot pri, odkotr prihajam sam, srednjo Evropo. Omeniti moramo dve zadevi. Evropska gospodinstva v eh, srednji Evropi in industrija na tem področju komparativno, primerjalno eh, plačajo precej večji delež svojih sredstev za energijo kot eh, drugi v Evropi. Kljub temu, da morajo slediti vsem istim standardom. Industrija in še posebej premogovna industrija zaposluje ogromno ljudi, tako v Evropi, eh, kot tudi še posebej v srednji Evropi. Ta delovna mesta so izjemno pomembna za gospodarstva v srednji Evropi, še posebej v kontekstu trenutne gospodarskega okolja, ki se krči. Naj vam dam primer. Zanimiva statistika del Evrope, o kateri razmišljamo. In to je eh, Šlezija, Moravija, je največje področje v Evropi. Če pogledamo eh, zaposlovanje v industriji, približno 36 odstotkov delovnih mest na področju, kjer delamo, je delovnih mest v industriji. Dvakrat več kot pa v Eh, povprečju, evropskem povprečju. Za nas je konkurenčnost torej bistvenega pomena. Težko bomo ohranili to konkurenčnost, če ne bomo obenem imeli eh, možnosti, da jo utemeljimo na drugih konkurenčnih in dostopnih virih energije. Zakaj toliko industrije v Moravi in Šleziji? Ne zato, ker bi bila delovna mesta tako poceni. Ta industrija obstaja že 200 let, zato ker tam najdemo premog v zemlji, pod zemljo. Zato je tam nastala industrija. Zato eh, imamo na češkem uh, jeklarne, zato imamo na slovaškem vodilna podjetja uh, na področju proizvodnje uh, premoga na globalni ravni. Zato ker praktično stojijo na premogu. Pred kratkim sem se srečal s tremi našimi največjimi odjemalci v zadnjih mesecih in vsi imajo iste komentarje. Vidijo prihodnost v srednji Evropi zato, ker je srednja Evropa polna premoga. Če premoga tam ne bi bilo, tudi teh podjetij ne bi bilo in vseh drugih industrij povezanih s to osnovno industrijo ne bi bilo. To je pomembno uh, eh, povdariti, ko govorimo o Srednji Evropi. Naj eh, sklenem svoj govor, še nekaj komentarjev bi rad podal. Mislim, da bo Evropa brez dvoma prešla na prihodnost polno obnovljivih virov energije. To bo stroškovno uh, učinkovitejše, lažje, če bomo sprejeli premo kot rentabilen, stroškovno učinkovit vir energije, ki ga lahko pridobimo znotraj naših meja na ta način lahko zagotovimo tudi nova delovna mesta na polskem, na češkem in uh, eh, drugot, kjer imamo premogovnike. Na ta način lahko proizvedemo premoženje, s katerim bomo lahko na to financirali prehod na sistem obnovljivih virov energije v prihodnosti. Dovolite mi, da sklenem z osebnim komentarjem nisem govoril, veliko govoril o uh, eh, oglični sekvestraciji, o uh, čistem premogu in tako dalje. Res je, premog ima težave, kar se tiče okoljske uh, prijaznosti. In uh, tako je veljalo tudi v preteklosti, kljub temu, da smo naredili že veliko napredka. Sam sem šokiran, ko ugotovim, da življenje na uh, tem planetu obstaja že milijone in milijone let samo s pomočjo sončne energije. Želel sem dejati, da bomo prišli na obnovljive energije in ta prehod bo lažji, če sedaj uporabljamo vire energije, ki so nam dostopni na, tem, na tej celini. Hvala. Grazie anche a lei per questa eh, relazione. Hvala za to predstavitev. Sedaj Pa bom dala besedo kolegom. Vsak dobi dve minuti, tako da se bodo potem tudi govorci lahko odzvali na vaše vprašanje. Najprej Vitorijo Prodi, izvolite. Ma, Hvala lepa. Hvala lepa. Sam menim, da ni nobenega konflikta, kajti plin je zelo uh, raznoliko uporaben energetski ver in je zelo učinkovit, tudi če ga uporabljamo v manjših količinah. Lahko ga uporabljamo pri soproizvodnji energije. Torej, to je energetski ver, ki je izjemno učinkovit. Sedaj pa premog. Kaj zadeva premok? Premok je tudi nekaj, kar moramo obravnavati. Vendar mislim, da moramo premok spomeniti v plin. In to se lahko uh, naredi in je na ta način še vedno zelo učinkovit. In potem imamo na ta način plin, ki ga lahko uporabimo. skupaj z trdnimi fosilnimi gorivi. In tu gre za zelo veliko učinkovitost. Ta učinkovitost je lahko kar 55 odstotkov višja od običajne. Torej, eh, menim, da sploh nimamo nobenega eh, spora med plinom in premogom, vendar pa obstaja ena težava, In uh, sicer zaradi oglika, vendar, če recimo razmišljamo o biomasi, um, o odpadkih, o gospodinskih odpadkih, gozdnih odpadkih, recimo ti odpadki bi lahko v Italiji priskrbeli uh, za eno tretjino energije, ki jo potrebujemo za proizvodnjo električne energije. Torej, na ta način bi povečali prispevek uh, plina. Torej, premoga ni treba sežigati, premog je bolje spremeniti v plin. Kako pa to storimo? Eh, potrebujemo paro, eh, zato da nimamo težav z dušikom kajti težave z dušikom lahko imamo, če govorimo o čiščenju plina. Torej, vse to moramo imeti v mislih, ko razmišljamo o oblikovanju naše energetske mešanice. Mislim pa, da plina in premoga ne moremo eh, sicer imeti kot nekaj, kar je v nasprotju. Helmar, izvolite. Pri evropski energetski eh, politiki govorimo o trikotniku treh ciljev. Želimo si trajnostno politiko, želimo si energetsko varnost in želimo si dostopne cene zato, da bi spodbudili eh, konkurenčnost. Vendar ob, obnašamo se, kot da je trajnostnost edina stvar, ki je pomembna in ignoriramo konkurenčnost in dostopnost. Ignoriramo vprašanje varnosti preskrbe z energijo. Ne, ukvarjamo se zgolj z zelo dragimi obnovljimi eh, vere energije, ki pa ne dajo pravih rezultatov. Poglejmo si situacijo v Nemčiji. Zelo veliko so investirali v obnovljive vere energije, pa vendarle imajo vedno več težav s temi vedno več emisij. Torej, zgubljamo konkurenčnost. ZDA imajo poceni eh, plin iz krilavca in do, doživljajo industrijsko renesanso. Azija, Južna Amerika in drugi so tudi vedno bolj konkurenčni, imajo poceni premog. Mi pa smo se vdali, mi smo se lotili uh, uh, tega tako, da imamo vedno več obnovljivih energije, ki so zelo uh, dragi, s tem zgubljamo svojo industrijo, ki se seli uh, drugam, kjer so okoljski standardi nižji. Torej, mi izvažamo industrijo, mi izvažamo delovna mesta in naložbe. Poleg tega tudi izvažamo emisije. Kaj ti? Mi se trepljamo po rami, da so se uh, pri nas v Evropi emisije eh, zmanjšale, pa se vendarle ne zavedamo, da so evropski državljani od odgovorni uh, za emisije, če razmišljamo o uvoženih potrošniških uh, proizvodih. Evropa je odgovorna za okoli 20 odstotkov globalnih emisij iz Evrope, pa vendar pa je ta številka veliko više, če pomislimo, odkot prihaja blago, ki ga uh, uporabljamo. Potem se ta stotek zviša na 25 odstotkov. In mislim, da se moramo soočiti s tem, da obnovljivi veri energije niso ekonomsko vzdržni. In predlago bi kolegom, da se zavedamo tudi tega, da so uh, zgodbe o podnebnih spremembah tudi morda nekaj, kar ni trajnostno. Kelly, izvolite. Hvala govorcem. To, kar smo slišali, je zelo smiselno. Naslov je morda nekoliko zavajajoč. Že beseda sovražnik morda daje nek vtis, da zaradi okoljskih vprašanj sta premog in plin sovražnika in da bi jo morda lahko celo prepovedali, če ne zmanjšali. Vendar to nima smisla, kajti proizvodi, ki jih uporabljamo zaradi plina in premoga, so naši prijatelji. Nihče ne bo rekel, da je elektrika naš sovražnik ali naš avto. Torej, to je nekaj, o čem ne moramo razmišljati, morda moramo spremeniti svoj način razmišljanja. Zdi se mi nekoliko kontradiktorno, da govorimo o največji gospodarski krizi, s katere želimo uh, iziti. Govorimo o tem, da potrebujemo delovna mesta in rast. Vendar obenem pa ne uporabljamo vero, ki so na voljo v Evropi in porabljamo ogromno sredstev in denarja za to, da uvažamo fosilna goriva. Leta 2011 je uh, Evropska unija porabila 388 milijard evrov in 53 odstotkov uh, našega goriva je bilo uvoženega. Torej, mi imamo premog, imamo plin, imamo veliko premoga in plina, vendar naša industrija od tega nima koristi. Tudi plinski terminali uh, se ne gradijo. Torej, uh, s tem ne naredimo nič uh, dobrega za našo industrijo. In mislim, da moramo pomagati industriji. Ko gre pa za težko industrijo, seveda tudi eh, je to nekaj, kar vedno dojemamo kot nekega sovražnika. Vendar, če lahko nekaj uvažamo od drugot, potem se nam to zdi dobro, ker ni uh, okoljskega vpliva na Evropo. Vendar, če pa uh, to proizvajamo v Evropi, potem pa razmišljamo o okoljskih vidikih. Vendar gre za globalno vprašanje in ko se govarjamo o podnebju in okolju, moramo to gledati globalno. In seveda moramo uh, vere uporabljati okolju prijazno, vendar zadeve moramo gledati globalno in torej se ne osotočiti zgolj na Evropo. E- Hvala. Kolegica Edith Herzog, izvolite. You, First, like a... Hvala. Najprej. Eh, komentar glede naše sestave v odboru ITRE. Žalostno se mi zdi, da tisti kolegi, ki se zauzemajo za obnovljive vere energije, niso tu. Naj pa priznam, da številni člani, ki so tu, eh, ne pridejo na takšne razprave. Mislim, da je to napačno. Zakaj? Že dolgo se spopadamo s težami in obnovljivi veri energiji bodo ostali tu, tudi premok in plin in jedrske energije. Mislim, da moramo sodelovati in se pogovarjati. Mislim, da je pomembno, da je to nekdo izpostavil. Imam vprašanje za govorca in sicer, ali nam lahko poveste, katere so tri stvari, ki jih Evropski parlament in Evropske institucije morajo narediti za vaše industrije?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 Spremljala sem delo eh, glede poročil na področju energije, zbrala sem številne vere in kaj sem zaključila? Plin in premok oziroma plin bo z nami še 30 do 50 let, premok pa okoli 100 let, plin iz hljivca pa 20 let. Torej, to so številke sedaj potrebujemo vrhunske tehnologije, če želimo hraniti energijo za, trenutk, za tisto obdobje, ko je največje poproševanje. E, torej, nimamo še pravih rešitev. Potrebujemo inovativne rešitve tudi za a, e, premok in skrilavec. Ne razumem, zakaj se pogovarjamo o konkurenčnosti nekateri podpirajo obnovljive vire energije, drugi plin, tretji premok. Tu gre za energetsko mešanico Evrope in moramo jo čim bolj izkoristiti in spodbujati inovacije. Nespremljivo je, da trenutno dajemo subvencije le za obnovljive vire energije, za sončno in veterno energijo, naprimer. To ni, po, ni, to, to ni konkurenčno, to izkljuje konkurenčnost. Moramo imeti enake pogoje za vse. Imamo vprašanje za govorca, ki je govoril o premogu. Kakšno je stanje glede raziskav, glede inovativnih tehnologij za premog poleg CCS-a, torej poleg naprednih elektrarn na fosilna goriva? ali imamo kakšne nove tehnologije, ali lahko čim bolj, da bi lahko čim bolj učinkovito uporabili premog. E bom dala besedo govorcem, da odgovorijo. Hvala. <clears throat> Prema najprej še kolega Grišp. Občutje, že, ne, to, Hvala. Rad bi se navezal na to, kar je dela gospa Hercog. Zelo smo strogi in zelo ločujemo različne vere energije enega od drugih, vendar moramo imeti celovit pristop in moramo obravnavati vse vere energije. Če jih kombiniramo na pravi način, bomo dobili pravo energetsko učinkovitost. Ni nobenega nasprotovanja med plinom in pre, premogom ali obratno. Ko gre za plin, se zavedamo dejstva, da nekatere skupine, tudi Evropski parlament, bojkotirajo nekonvencionalni plin, nekonvencionalne. Eh, uh, vere plinov. Če tudi se moramo zavedati, da je kemična sestava plina iz krilovca eh, praktično enaka kemični sestavi običajnega zemljskega plina. Torej, to moramo upoštevati. Imeli smo nekaj pilotnih projektov na Polskem v zgornji Šleziji in izkazalo se je, da je to vrste nekonvencionalen plin lahko dober vir energije. In člani tega parlamenta ste obiskali uh, te uh, objekte, kjer smo imeli te pilotne projekte. Torej res, kar potrebujemo, je celovit pristop. Gospod Ilinek ima prav. Kratkoročno težko spremenimo tradicije industrijske Evrope. Gre za 200-letno tradicijo. Uh, gre za navade, ki so globoko zakorenjene v naši zgodovini. Situacija v Zahodnji Evropi je drugačna od situacije na Polskem. Vendar mi smo uspeli izpolniti zahteve iz Hjotskega protokola glede zmanjšanja emisij. To moramo imeti v mislih, ko se pogovarjamo o spremembah energetske mešanice. Torej, opozicija med različnimi energetskimi veri ne lajša načrtovanja ali programiranja našega dela. Kajti moramo biti fleksibilni in pogosto se zdi, da hitro spremenjamo svoje odločitve, Najprej se osredotočamo na obnovljive vere energije, potem se osredotočamo na premog, potem na biogoriva. Uh, torej, hitro si premislimo glede za, za del in ni nobene stabilnosti, nobene predvidljivosti. In to seveda škodi podjetjem. Sistem spodbud tudi ni predvidljiv. Torej, težava je zapletena. Torej, moramo upoštevati vse te faktorje. Še en komentar. Pri proizvodnji energije iz vetra v določenih državah prihaja do težav pri prenosu. Torej, vetrna energija je nestabilna. Včasih imamo preveč te energije, včasih je imamo premalo. Zato potrebujemo dodatno infrastrukturo. Ali lahko sem zaključite, pravi predsedujoča? Še tri zadeve, potem pa res zaključim. Ekonomska uh, vzdržnost CCS-ev. Ali se o tem sploh moramo še naprej pogovarjati? Drugič, cena plina in cena obnovljivih virov energije na globalnem trgu. Kako se to med sabo povezuje in kaj bi morali s tem zaznarediti. Hvala. Nimamo več veliko časa za odgovore, tako da če bi morda lahko odgovorili v 4-5 minutah, vem, da ste slišali številna vprašanja in bi verjetno potrebovali več časa. Kdo bo začel? Izvolite. Ne <laughs> no <laughs> ja bom govoril o imenu industrije, seveda, da ne bi kdo česa narobe razumel. Predstavljam komisijo, morda bi moral ob koncu spregovoriti, vendar vseeno lahko tudi začnem. Torej, naj se navežem na to, kar smo slišali od več govornikov. In sicer ne potrebujemo pristopa konkurence med energenti, temveč potrebujemo celovit pristop, da vse te možnosti kombiniramo med sabo in imamo različne možnosti. Vendar moramo biti tudi pravični do vseh teh energentov. Gospod Helmer, gospa Hibner pravita, da imamo veliko subvencij za obnovljive vire energije. Ali smo pozabili, koliko subvencij smo imeli za premok? Še leta 2018 bomo nehali subvencionirati premok. Koliko bo stalo evropske davkoplačevalce, ko bomo dejansko začeli razgrajevati jedrske elektrarne, koliko bi stalo, če bi vse razgradili. Mislim, da moramo biti pravični, moramo vse energente enako obravnavati, ne pa da se osredotočimo le na to, kar se nam zdi v tistem pomembno najbolj primerno. Če želimo celovit pristop, glede energetske mešanice v Evropi potem moramo poštevati regionalne možnosti in priložnosti in na ta način bomo imeli dejansko notranji evropski energetski trg, ki bo zelo raznolik, ki bo imel zelo različne vere energije. In to je, mislim, pot, po katerem moramo iti eno vprašanje so seveda subvencije, drugo vprašanje pa so standardi. Standardi morajo biti enaki, ne smemo pozabiti eh, in to ste tudi omenjali, torej trajnostnost. Seveda obnovljivi veri energije imajo tu primerjalno prednost, ko gre za vzdržnost. Vendar, po drugi strani ne moremo reči, ker so takšni, potem moramo kar pozabiti na plin in premok. Ne, moramo nekaj storiti za to, da tudi ti energenti se lahko uh, obravnavajo na ta način, da upoštevamo okoljske standarde in okoljski standardi imajo svoj namen. Gospod Helmer, ne vidim, kako lahko rečete, da so obnovljivi veri energije ekonomsko neozdržni dosegli smo precejšen napredek na tem področju in mislim, da obstaja prihodnost za ekonomsko vzdržno rabo tako pridobljene energije. Ko gre za subvencije, bo Evropska komisija pripravila sporočilo in v tem sporočilu bomo analizirali vse podporne sisteme za obnovljive vire energije analizirali in ocenili bomo vpliv teh subvencij na notranji trg in potem bomo pripravili priporočila. Vendar vse to bomo upoštevali na ta način, eh, da se bomo držali tega, da verjamemo, da obstaja vzdržna ekonomska prihodnost za obnovljive vere energije. In potem še, če odgovorim gospodu Prodju, da prav imate, ko pravite, Mm. moramo proučiti nove inovativne tehnologije na vseh sektorjih. Vi ste omenjali premog, vendar mislim, da imate prav. Res je, uh, eh, moram, moram razmišljati tudi o povezavi premog, uh, obnovljivi vir energije, morda imam lahko tudi tu neke inovacije. Torej, moram imeti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 z najboljšim vprašanjem glede treh želja, ki jih imamo. Torej, najprej v imenu našega podjetja lahko rečem, da bi si želeli podporo ali vsaj sprejemanje tega, da bi lahko raziskovali nekonvencionalne zaloge plina. Drugič, potrebujemo uh, trdno podporo tudi znotraj sistema ETS scheme etosa morajo biti bolj zanesljive in bolj predvidljive in morajo biti bolj usklajene s potrebami igralcev na trgu. Kajti ti akteri so tisti, ki se lotijo velikih naložb in investirajo velika sredstva in seveda to zanje težko, če nimajo predvidljivega regulatornega okvira. Uh, In še tretja želja, morda me boste kritizirali, morda jim bodo moji kolegi kritizirali, vendar. Morda bi moral prositi za interkonektorje, vendar ne, prosil bi za raziskave glede hrambe energije. Hramba energije je verjetno odločilnega pomena za prihodnost in za uspeh eh, prehoda na nizkooglično gospodarstvo torej tudi gospodarstvo, ki bo imelo torej manjši oglični odtis. Potem tehnologije povezaj premoga in plina. Eh, to tesno spremljamo v našem podjetju, vendar obstaja pa tudi določene težave. Povezava med eh, premogom in vodikovimi elektroni pri premogu, ki ga pridobimo, je takšen, da bi pri postopku prišlo do, dodatnega, do, dodat, do, do dodatnih izpustov CO2. -ja. Torej, če bi želeli tako postopati, bi res prišlo do uh, dodatnih izpustov CO2. -ja. Plin, ki nastaja pri uplinjanju premoga, uh, pa je tehnologija, ki se uporablja pri proizvodnji gnojil, ki temeljijo na metanu. Torej, to, to se uporablja, vendar ne pri proizvodnji eh, energije, temveč bolj v kemični industriji. Hvala. Mister, mm, eh, Jelinek, Gospod Ilinek, izvolite. I'll, I'll just, I'll just Hvala na kratko. Bom spregovoril o novih tehnologijah in o tem, kako bi lahko kako premog postaja energija. Sveda obstajajo uh, različni, različne razvoje na tem področju, vendar še leta bodo potrebna, predem bomo to dejansko lahko eh, to tržno uporabljali. Da nisem tehnik, sem ekonomist in naj vam to ekonomsko razložim. Torej, te tehnologije niso še dovolj konkurenčne in torej mi kot premogovno podjetje lahko razvijamo to vrstne tehnologije za hobi, ne pa zato, ker se nam zdi, da je to uh, dober posel. In torej, uh, tako zaenkrat je. In povedal bi še nekaj glede treh želja. Imam pa samo dve. In ena želja je, da to, kar potrebujemo, ni to, da se odločamo med različnimi energenti. Ne, potrebujemo sorazmerno sorazmerni zdravorazumski pristop. In tako bomo prešli te težave in tako bomo dosegli uh, prihodnost, ki bo temeljila na obnovljivih verjih energije. In drugič, druga želja, tu se lahko navežem to, kar so dejali že moji kolegi, kar potrebujemo je stabilnost in predvidljivost. Potrebujemo dolgoročno vizijo in mi bomo sledili te dolgoročne vizije, vendar vi nam jo morate dati. Zadnja stvar, ki danes potrebujemo, je to, da bi. Uh, imeli v, v, težko breme uh, drage energije. Tu se lahko navežem to, kar sem dejal že ob svoji vodni predstavitvi. Seveda, tu sedaj ne govorimo o gospodarski rasti, vendar mislim, da se Evropa sooča s težkimi časi. Če si ogledamo, kakšna je učinkovitost rudnikov in podobnih industrij, Mislim, da se soočamo z velikimi izzivi in to bi lahko olajšali na preprost način in sicer morali bi zagotoviti dostopno energijo. Torej, pri nas se bo energija povečala za 11 odstotkov medtem pa se uh, cena premoga znižuje, pri nas je znižala za 10 odstotkov, torej to, to, to ne gre nikamor in mislim, da je to velika težava in mislim, da je imate pristojnost, imate moč, da pomagate evropski industriji za uh, to, kar je nujno treba storiti. Hvala. scusatemi ma abbiamo avuto questo cambio di presidenza. Ringrazio per... Se opravičujem, sedaj bom jaz uh, predsedovala, torej morala sva se zamenjati s kolegico. Gremo naprej. Sedaj bomo imeli nove govorce. Žal sem morala oditi, sedaj pa bom jaz nadaljevala uh, s predsedovanjem. Sedaj pridejo gospod Freling in še gospa Patis, ki bosta govorca v drugem delu naše predstavitve. Et après, madame, euh, madame Fils. Frau, que pour autre disons. Cominciamo dando la parola per dieci minuti a Marco. Najprej bom dala besedo gospodu Trilingu. Deset minut. Gospod Triling prihaja iz Bankwatch and Friends of the Earth Europe. To the previous speakers. Dobar dan. Hvala tudi prejšnjim govorcem, ki so predstavili vlogo premoga in plina v prehodu v nizkoglično gospodarstvo. Jasno je, da dolgoročno bodo naložbe in razvoj energije šli stran od fosilnih goriv. In v desetih minutah bi rad predstavil gospodarske vidike tega, kako prekiniti z eh, fosilnimi gorivi, kako zmanjšati energetsko odvisnost od fosilnih goriv. In bom tudi govoril o vlogi javnega financiranja in o javnih bankah s tem v zvezi. Na kratko bom predstavil celotni politični okvir do leta 2050 in predstavil bom potrebo po investicijah in poleg tega bom tudi predstavil politiko EBRD in EIB glede tega. In na koncu bom predstavil, da je trenutna politika izklonjena konkurence in da morajo banke nehati posojati denar za fosilne energente. Torej, predstavljam omrežje nevladnih organizacij eh, v vzhodni in srednji Evropi. Torej, eh, sodelujemo s temi državami in spremljamo naložbe v teh državah, torej tudi v državah pristopnicah in državah kandidatka. Gospod Kelly je dejal, da Evropa prodaja svoje bogatstvo v fosilno energijo leta 2016 je 53 odstotkov vse energije bilo uvožene v Evropo. To je bilo torej 388 milijard evrov, torej imamo ogromen trgo, trgovinski eh, deficit, 185 milijard evrov. To je ekonomsko vprašanje. Če si ogledamo prehod, ki smo ga ki, o katerem smo danes že govorili. Naslednja prosovnica, prosim. Evropa je sprejela tako imenovano nizkooglično strategijo za leto 2050 oziroma do leta 2050. glavna točka te strategije je to, da bi omejili podnebne spremembe. In en stebr te strategije je energetski sektor, ki, ki se mora dekarbonizirati do leta 2050. Seveda je to veliki ziv, to so povedali že drugi govorci. In seveda sedaj ni trenutek da bi govorili o tem. Govorimo o energetski infrastrukturi, ki se bo uporabljala v prihodnji desetletji. Torej, odločitve glede naložb, ki spremo danes, bodo vplivale na energetsko mešanico v prihodnjem stoletju. To je pomemben vidik. Ko govorimo o oglikovih emisijah, trenutno vseh 80 odstotkov emisij je že vključenih v trenutno energetsko infrastrukturo. In to pomeni, da če bomo še naprej razvijali odlično industrijo, potem bo, ne bo uh, mogoče imeti nobenih uh, energetskih verov, ki bi sploh oddajali oglik. No, dokot smo pa prišli v naši želi po dekarbonizaciji gospodarstva. Mednarodna energetska agencija je prejšnji teden prišla do zelo pesimističnega zaključka in sicer, da ni napredka v smeri čiščenja energetske mešanice. Pravi, da je enota energije tako mazana sedaj, kot je bila pred 20 leti. In mednarodna agencija za energijo poziva k temu, da bi pospešili prehod na čiste energije. In zlasti poziva k temu, da moramo opustiti subvencije za fosilna goriva. Govorili smo o stroškovni učinkovitosti, o tem, kako poceni so odločena trdna goriva. Trenutna cena premoga ne kaže na stroške, ki jih dejansko povzroča. Imamo zdravstvene stroške, ki so povezane, ki so povezani z izgorevanjem fosilnih goriv. 43 milijard letno so zgolj zdravstveni stroški zaradi um, termoelektrarn. Imamo številke, ki so morda lahko sporne, vendar vseeno uh, to vrstna goriva imajo dodatne stroške, ki jih ne upoštevamo, ko govorimo o cenah teh goriv. Potem vprašanje glede subvencij za fosilna goriva v tej hiši. Pa tudi sicer po svetu imamo jasno sporočilo, ki pravi, da je treba opustiti te subvencije za fosilna goriva in številne študije kažejo na ekonomski učinek tega. Torej, ko gre za popraševanje po energiji, ko gre za trgovanje z emisijami. parlament je pozval, da bi prenehali z fosilnimi gorivi. Pozvali ste k temu leta 2012, 2007. Torej, parlament je zahteval od javnih institucij, od zasebnih bank najprej nehajo s podpiranjem projektov fosilnih goriv. In nedavna študija, ki bo predstavljena prihodnji teden, je, uh, ki je naročil mednarodni denarni sklad, ki je sicer ne dojemal kot najboljšega zaveznika, vendar vseeno, uh, ko govorimo o konkurenčnosti, o izkljujanju konkurenčnosti in tako naprej, koliko cena dejansko odreža dejanski strošek in tako naprej, naj povemo, da ima to mednarodni denarni sklad predvsej eh, informacij in ta organizacija pravi, da subvencije za fosilno gorivo dejansko im, imajo um, velike težave, da torej pride do izkljuvanja konkurence, eh, da pride do uh, drugih težav, da to škodi obnovljivim verom energije, da to uh, pospešuje pretirano izrabljanje realnih verov in tako naprej. In to je še en razlog za to, da moramo biti resni glede tega, da moramo prenehati subvencijami za fosilna goriva. Tu pa mislim, da moramo zlasti govoriti o Evropski, investic Evropski investicijski banki, ki letno 80 milijard evrov uh, nameni za ta goriva potem imamo tu še Evropsko banko za obnovo in razvoj, ki nameni vsako leto 9 milijard evrov za te namene. Torej, ti dve banki sta zelo pomembni, zlasti v srednji in vzhodnji Evropi in zelo vplivata tudi na razvoj gospodarstva in infrastruktur v teh državah. Evropska investicijska banka je v zadnjih petih letih namenila 62 milijard evrov za energetski sektor. 34 odstotkov je bilo za projekte fosilnih goriv, torej za proizvodne prenose energije. 2 milijardi sta bili namenjeni premogu. To je celotno posojanje. Ko pa se gledamo zadeve po regijah, vidimo v novih državah šlajcah v srednji in vzhodni Evropi je delež fosilnih goriv oziroma projektov za fosilna goriva, ki jih EIB eh, e podpira, bistveno višji od deleža v staj država šlanicah. Enako tudi, ko gledamo zunaj Evrope, vidimo, da so projekti za fosilna goriva uh, Eh, tisti, ki dobijo več javne podpore, kot pa drugi energenti. Obe banki proučujeta svojo energetsko politiko vsakih pet let. EIB bo to storila letos, še pred poletjem bodo morali predlagati svojo novo energetsko politiko in torej tam bodo predstavili svojo strategijo za prihodnih pet let. če zadeve gledamo dolgoročno, torej potem je jasno, da premog ne bi smel več uživati podpore EIB-ja. Da bi obnovljivi veri energije morali biti več podpore. Potem EBRD, Evropska banka za obnoven razvoj. Tu imamo podobno sliko 48 odstotkov posojil gre za fosilna goriva. Obnovljivi veri energije pa dobijo veliko manj sredstev. Tudi za energetsko učinkovitost namenijo manj sredstev. Tudi EBRD mora predstaviti novo energetsko strategijo in to letos. In Znova naj povemo, da menimo, da javna sredstva ne bi smeli porabljati za premog. Če želimo pospešiti prehod na obnovljive vere energije, torej moramo dati potem tudi več sredstva na voljo za obnovljive vere energije in za večjo energetsko učinkovitost. Mislim, da lahko uh, s tem zaključim. Hvala za vašo pozornost. Grazie. Diamo ora la parola. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kotic, ki dela za Evropsko fotovoltaično združenje. Najlepša hvala. Hvala, da ste me povabili na to javno predstavitev. Sem Frau Kotic, predstavnica Evropskega združenja fotovoltaične industrije. Predstavljamo podjetja ter celotno eh, vrednostno verigo v fotovoltaični industriji. Govorila bom o premogu in plinu in prispevku teh dveh energentov k viso, visoko očinkovitih visokoenergetskih sistemih obnovljive energije. Najprej bom govorila o tem, zakaj bi morali prevzeti sistem obnovljivih virov energije, potem bom govorila o tem, kakšno vlogo imata pri tem premog in plin, na to pa bom predstavila naše predloge. Zakaj bi si morala Evropa prizadevati za sistem obnovljivih virov energije? Gospodarski vidik postaja vedno jasnejši. Cene goril se višajo iz desetleta v desetletje, iz leta v leto. Mislim, da je gospod Kelly omenil, da je uvoz goriva leta 2011 v EU predstavljal 388 milijard evrov. To je več kot milijon, več kot milijarda eh, evrov vsak dan. Tudi če začnejo e uporabljati eh, nekonvencionalne vire energije, kak, kot je to zapisano v eh, študiji Združenih narodov o gorivu, se bo poraba goriva še vedno dvigovala. Ne glede na to, kaj bomo naredili, bodo stroški energije in stroški goriv v Evropi vedno večji. Če si pogledamo obnovljive vire energije primerjalno se njihova konkurenčnost veča. Stroški pa so vedno manjši. Vedno več dobička na tem področju. Fotovoltaična industrija 22 odstotni eh, zaslužek. Cene fotovoltaike pa so se znižali za 50 odstotkov. To je ogromen korak naprej. Korak naprej s tem odstranjujemo gospodarska tveganja zaradi eh, razlik in sprememb v ceni, s tem spodbujamo lokalno eh, vrednost gospodarstva. In to je jasno tudi v primeru fotovoltaike na teh dveh pajkovih mrežah, ki jih vidite na prosojnici. Na levi strani imamo dinamično mrežno primerjalnost za gospodinstva. Gospodinstvo postane konkurenčno, ko ima svoje fotovol fotovoltaične eh, celice, uporabi del energije, ki ga proizvede, ostalo pa proda in to je rentabilno, saj ni več potrebe po nakupu energije na notranjem trgu. Ta dinamičnost je dosegljiva. V Italiji lahko to eh, zagotovimo do leta 2014, v Franciji zaradi nižjih eh, cen energije nekje med 2014 in 2018. Na desni pa imamo graf, ki kaže primerjavo stroškov proizvodnje energije v industriji v primerjavi s kombiniranimi eh, turbinami na plin, ki delujejo iz dneva v dan. V Italiji, kakršna je Italija, glede na eh, stroške kapitala bi lahko konkurenčno zagotovili do leta 2014 v Franciji nekje od 2015 do 2018. Ta raven konkurenčnosti ne pomeni, da se bodo obnovljivi viri energije razvili sami od sebe. Veliko je odvisno od zakonodajnega okvira, ali je sploh mogoče delovati o, v eh, tržnem okolju na ta način, glede na to, kakšne so cene in glede na to, kakšni so drugi dejavniki. Vseeno pa to kaže, kako cene obnovljivi viri energije niso več tako visoke, kot eh, ljudje pogosto še vedno menijo. Realnost je obratna. Cene so zelo blizu cenam elektrike, s katerimi tako ali tako že obratujemo na trgu. Naslednja prosovnica, prosim. Seveda ne gre le za eh, ekonomijo, gre tudi za okoljske prednosti uporabe obnovljivih virov energije, ki so eh, zelo prepričljive. Slišali smo že, da imajo zelo eh, nizek oglični otis in, kakor vidite, eh, na eh, grafu, imamo izpuste v življenskem ciklu na eh, kilovatno uro elektrike, na levi strani premog, nafta, plin, na desni pa obnuljivi vire energije, ki imajo zelo, zelo nizke izpuste CO2. Ampak ne gre le za oglične izpuste, gre tudi za druge izpuste. Obnovljivi viri energije imajo zelo nizke eh, onesnaževalce, kot so um, oglito, oglikov monoksid, um, žveplo, oksid, didušik, oksid, ozon in drugi. Manje porabe vore, eh, vode, manje uh, termalnega onesnaževanja, manje odpadkov in vpliva na uh, prst. To so tehnologije z nizkim tveganjem. Naslednja prosovnica. Evropska eh, komisija je priznala, da če želimo imeti trajnostno dobavo energije v Evropski uniji in to ne zgolj okoljsko trajno, ampak tudi gospodarsko rentabilno, potem potrebujemo evropske cilje. Usmeriti se moramo proti sistemom obnoljive energije. V časovnem načrtu za 2050 je komisija zapisala, da 50 do 70 odstotkov obnuljivih virov energije mora predstavljati eh, del energetske mešanice. Zanimivo je tudi, da je komisija ugotovila, da sistemski stroški obnuljivih virov energije niso nič kaj eh, višji kot pa trenutna situacija. In to ne velja zgolj za 2050, eh, ampak za vso obdobje do takrat. V vsakem scenariju se bodo stroški zvišali, ampak v primeru obnovljivih virov energije ti stroški ne bodo narasli bolj kot pa v primeru drugih scenarijev. Proti koncu ravno nasprotno. Če se odločimo za obnovljivi eh, sistem, kakšno vlogo ima ta premog in plin? Kako izgleda takšen sistem? Seveda bo eh, decentraliziranje proizvodnje vedno več v tem sistemu. Imeli bomo zelo raznolike obnoljive vire energije, naprimer eh, veter in sončna energija. To pomeni, da bomo morali zagotoviti prožen energetski sistem. Prožnost ni nič novega. Vedno smo bili priča različnim porabam eh, energije, na katere smo se morali odzvati sedaj potrebujemo dodatno prožnost zaradi različnih virov obnovljive vire energije. Imamo različne rešitve, zato smo močjo pametnih mrež, eh, aktivno upravljanje s popraševanjem, še posebej za industrijo, shranjevanje energije in prožne zmogljivosti za proizvodnjo energije, tako eh, z naslova fosilnih goriv, kot tudi z uporabo drugih energentov. To je brez dvoma eden od elementov za prožnost in eh, premog in plin lahko odigrata svojo vlogo pri tem. Naslednja prosojnica. Kakšno vlogo ima ta premog in plin v prehodu na sistem obnovljivih virov energije? 100 odstotne rane obnovljivih virov energije ne bomo imeli jutri, iz danes na jutri. Fosilna goriva so že v sistemu, tista, ki jih uporabljamo, bodo morala postati še bolj prožnejša, še bolj prožna eh, in dopolnjevati obnovljive vire energije. Kar se tiče varnosti sistema, je pomembno upoštevati vedno večje zahteve. Lani septembra smo predstavili študijo, ki se nanaša na to, eh, da varnost dobave do leta 2020 eh, ni ogrožena zaradi različnih ravni popraševanja. Po letu 2020 pa bomo potrebovali dodatne ukrepe, ki bodo dopolnjevali trenutni sistem. In eh, te lahko zagotovimo s pomočjo eh, upravljanja popraševanja z medpovezanimi sistemi, shranjevanjem in tako dalje. Jasno pa je, da koncept tako imenovanih osnovnih elektran, ki delujejo vsak dan, ne bo več zanimiv koncept v sistemu in vloga takšnih elektran se bo zmanjšala. Naslednja prosojnica, prosim. Kako lahko proizvajalci eh, fosilnih goril uporabljajo takšen sistem? Obstajajo seveda razlike, tako tehnične kot tudi gospodarske narave med različnimi tehnologijami, med različnimi načini proizvodnje splošno gledano, glede na trenutne tehnologije, vidimo, da elektrarne na plin predstavljajo precej večjo prožnost kot tiste na premog. Tiste, ki uporabljajo regnit, so pa najmanj prožne. Imamo različne prožnostne dejavnike, ki jih vidite na eh, tej preglednici. Naslednja prosovnica. Naj povzamem. Fosilna goriva bodo igrala pomembno vlogo pri prehodu na sistem nulji virov energije. Imamo različne možnosti za zagotavljanje prožnosti v takšnem sistemu in te možnosti moramo izkoristiti. Dovolite mi, da zaključim z našimi priporočili za oblikovanje politike. Naslednja brosovnica. Rada bi povezala to razpravo z razpravo o eh, zmogljivostnih mehanizmih, ki se odvija v državah članicah in tukaj v Bruslju. v tej razpravi smo že slišali, da bomo potrebovali te mehanizme zato, da bomo zagotovili naložbe in prožnost v sistemu. Pri tem bi rada podala nekaj komentarjev, nekaj v razmislek. Veliko delo Evrope ima prevelike zmogljivosti, ne pa premalo zmogljivosti. In to, kar smo slišali že v prvem delu te razprave. Nova proizvodnja mora biti osredotočena na obnovljive energije. Ta razprava o zmogljivostih pa se osredotoča predvsem na fosilna goriva. Obstaja tudi tveganje, da ogrozimo notranji energetski trg. In s tem, ko podpiramo zgolj nekatere vrste eh, energentov, lahko preprečimo naložbe na drugih področjih in povzročimo tudi politične eh, zaplete, ki jih bo težko razple, razplesti imamo še veliko možnosti, ki jih še ne uporabljamo, eh, naprimer shranjevanje, medpovezanost in upravljanje, aktivno upravljanje na strani popraševanja. In še zadnji komentar, a lahko upravičimo subvencije tem eh, zrelim tehnologijam. In to je resno vprašanje. In še zadnja prosojnica, priporočila, kaj bi morali narediti, kakšni bi morali biti ukrepi z našega vidika. Evropa, mora obnoviti svoje instrumente eh, za boj proti podnebnim spremembam, bodi si eh, z razvojem ETS-a, bodi si z novimi ukrepi, naprimer, eh, kar se tiče energetske učinkovitosti v energetskem sektorju. Imamo, potrebujemo zavezojoče cilje do leta 2030 za obnovljive energije, za podnebne spremembe in za učinkovitost. In sedaj moram skleniti svoj govor. Hvala. Grazie. Voilà. Najlepša hvala za vajni predstavitvi. Sedaj pa gospod Prodi, izvolite, beseda je vaša. Grazie, predsednik. Ehm. Hvala, gospod predsednica. Želel sem podati komentar če dovolite. Vem, da je bilo veliko govora o shranjevanju energije. Tako tekom eh, prejšnjega kroga razprave, kot tudi v tem krogu razprave. Vem, da je to mogoče, ampak najprej moramo narediti nekaj drugega. Najprej moramo zagotoviti učinkovito povezovanje v transportu energije. Potrebujemo super mrežo na ta način bomo na to lahko povezali, medsebojno povezali vse vire energije. Imeli bomo en ogromen vir. Tako se bo statistično eh, povrnila uporabnost veternih pol. Zagotovili bomo visoko napetostni, neprekinjen pretok energije. Uporabljali bomo lahko tudi hidroelektriko in na ta način kompenzirali na strani pomankanja eh, vetrne energije, naprimer. Na to vprašanje uporabe plina. Tudi plin lahko skladiščimo. Objektivno gledano je plin precej prožnejši. Na se dotaknem nemške izkušnje. Proizvodnja in shranjevanje energije, s čimer zagotavljamo energijo, ki jo zahteva mreža, eh, preostalo energijo pa shranimo in na ta način lahko imamo energijo v obliki elektrike, kar je najprestižnejši vir energije. Ni potrebe, da eh, takšno energijo transformiramo v vodik. In če imamo vse te zmogljivosti, potem povečamo tudi učinkovitost. Na to imamo eh, črpalne postaje, ki nam omogočajo učinkovito shranjevanje energije. Naj sklenem, ta celotni sistem mora biti dobro zastavljen in vzdrževan. Tehnologije, ki jih imamo sedaj, nam bodo omogočile racionalizacijo, racionalizacijo našega sistema. Če začnemo s fotovoltaičnimi viri energije, ki imajo eh, proizvodnjo krivuljo, ki je precej podobna povpraševanju, še posebej eh, za industrijske obrate. To moramo upoštevati. Imamo znanje, imamo sposobnosti, poznamo to področje, sedaj potrebujemo naložbe. Racionalizirati moramo naše energetske sisteme, izboljšati njihovo učinkovitost in obenem zmanjšati učinek na podnebje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Prodi. Gospod. Gžib. Obenem pa pozdravljam delegacijo, ki je z nami. Glede na to, da je to italijanska delegacija, naj vam povem, da je italijansko tolmačenje na četrtem kanalu. Hvala, gospod predsednica. Vedno podam kakšen predlog. V tem primeru se mi zdi, da ne bi smeli obsojati premoga. Premog je nujno potreben za življenje. Oglik je nujno potreben za življenje. Ne smemo se sklicevati eh, na njen, ko iščemo krivce. Govoriti moramo o učinkovitem gospodarstvu, ne zgolj o nizkoogličnem gospodarstvu. To je bila strokovna pripomba. Gospodarstvo z nizkimi izpusti. Res je, izpusti obnovljivih virov energije so precej nižji kot izpusti v primeru fosilnih goriv. Izpusti pri uporabi premoga so večji kot v primeru uporabe plina, ampak moderne tehnologije in učinkoviti obrati lahko zmanjšajo tudi izpuste pri uporabi premoga. Potrebujemo najmanjši skupni imenovalec. V predstavitvi ste potrdili, da tudi obnovljivi energije povzročajo izpuste. Če uporabljamo fotovoltaične celice, potem potrebujemo, potem obenem generiramo izpuste. Nedolgo tega smo govorili o dostopu do surovin v Evropski uniji. Pomankanje surovin škodi našim zmogljivostim ustvarjene energije. Naprimer, malo je tudi redkih rudnin. Fotovoltaika. Fotovoltaika zahteva sonce. Kako lahko zagotovimo konsistentno, kon, konsistentnost? Tako, da uporabimo plin za mikroproizvodnjo. Danes smo v zadnji fazi eh, pogajanj o mikroproizvodnji. Sam sem že obiskal nekaj zelo zanimivih obratov na polskem. Pilotnih instalacij, ki kažejo, kako združevati eh, fotovoltaiko, sončno proizvodnjo eh, z mikroproizvodnjo na osnovi plina. 95 odstotna učinkovitost. To je zelo dober rezultat, rezultat glede na tehnične parametre. In to je ta učinek sinergije, ki ga iščemo. Obstajajo ovire, na poti sprejemanja politike. Nekateri so sebični, tako na ravni države, kot tudi na ravni industrije. Omenili ste, da Evropska unija kupuje, uvaža veliko energije. EU je ustvarila nov mehanizem prenosa, ki je tako eh, sedaj dvakrat večji kot volumen energentov, ki prihajajo iz Rusije v EU. Trenutno lahko ustvarimo 300 milijard, ampak želeli smo nov, uh, nove zmogljivosti za prenos, ker smo želeli biti neodvisni. To je normalno. Vprašanje obnovljivih virov energije. Te bi morali uporabljati na področjih, ki jih je prizadela energetska revščina. Ampak velike multinacionalke želijo ugrabiti ta tržišča. In tukaj moramo biti kritični. Ti obnovljivi viri energije bi naj okrepili področja, kjer energentov ni veliko. Pluralna območja. Potencialni proizvajalci energije si prizadevajo pridobiti podporo, ampak pri tem so soočeni številnimi ovirami. Potrebujemo denar, potrebujemo podporo. Če bomo imeli sredstva, potem se bo spremenila tudi politika in eh, te subvencije bomo počasi dali na stran, kot sem povedal že v svojem prvem komentarju. Mislim, da bi morali vedno iskati kompromisno rešitev. Poskušali, poskušati je potrebno najti eh, različne vidike proizvodnje energije in učinkovite rabe energetskih virov. Predstavnik plinske industrije je dejal, da bi morali podpirati shranjevanje in raziskave. S tem bi prispevali tudi k uporabi drugih obnovljivih virov energije. Hvala, gospod predsednica. Upala sem, da se bomo pogovarjali o teh osnovnih, glavnih izzivih. Nakupna moč pada, stroški v vseh industrijah padajo. V časovnem načrtu vidimo, da je potreba po zmogljivostih dvakrat večja. Mislim, da nimamo dovolj zakonodajne eh, moči, dovolj finančne eh, moči z vidika davkov, če si pogledamo eh, razpravo o backloadingu, ki smo imeli prejšnji teden. Zato potrebujemo rešitve. Ampak kako zagotoviti, da bomo imeli ustrezen distribucijski sistem, ki bo to upošteval? In to je moje vprašanje. Po mojem mnenju obstaja potreba po tem, da preidemo z določanja cen na osnovi eh, virov na bolj tehnično industrijo. energetika ne sme temeljiti na virih, razviti se mora. Če tega nismo mogli narediti v času debelih krav, kako nam bo uspelo sedaj? Obe predstavitvi sta bili dobri, ampak vseeno se mi zdi, to potrebujemo in kdo bo to zagotovil. Kako zagotoviti, da nam bodo državljani sledili? In če nam ne bodo, kaj narediti v Evropskem parlamentu? Zakonodaja skupnosti je precej šipka na področju energetike. Če si pogledamo eh, denar, ki ga dobimo za industrijo, je to denar, ki je usmerjen v raziskave. Gospod Sartori, eh, poročevalka v senci, se strinja, da eh, je raziskavo doletel velik udarec v naslednjem večletnem finančnem okviru. Govorili smo že o backloadingu. Ampak a ni zadeva enaka na eh, ravni države članice? Vedno je država članica tista, ki eh, pravi, da se moramo vrniti k monopolu države, k eh, oblikovanju cen na ravni države. Kako bomo uspeli, če tega nismo mogli narediti v preteklosti? Najlepša hvala. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zdi se, da je ta razprava čisto polska. Moji kolegi in kolegice so precej aktivni, tudi gospa Hibner je zelo aktivna. Pred kratkim sem na spletu prebral naslednje iščejo se člani za ekspedicijo na Mars. Lahko bi dejali torej, da smo eh, z Zemlje, drugi pa so z Marsa. Ampak vseeno se moramo eh, vrniti na trdna tla na Zemljo, kljub temu, da bo padec verjetno precej trd. Razprave tukaj na plenarnem zasedanju kažejo, da imamo globalne akterje, kot so uh, Indija, Kitajska, Južna Afrika in ZDA, ki jih moramo upoštevati. Težko je doseči dogovor o podnebnem svežnju, prav zaradi teh vprašanj. V sredi vsega je kjotski protokol, eh, o katerem smo se dogovorili v preteklosti, ampak sedaj ni več ambicij za večje ambicije govorimo o uh, selitvi na Kitajsko, uh, v ZDA, vedno govorimo o selitvi uh, virov CO2. Vedno govorimo o nižjih cenah energentov nekje druge. Kot poslanci in poslanke bi se morali spomniti, kakšna je naša naloga in koga predstavljamo. To je moj prvi komentar. Drugič, prizadevati si moramo zato, da ustvarimo skupni energetski trg. Tretjič, upoštevati moramo eh, stanje v industriji in delovna mesta, ki tam obstajajo. Vse skupaj je precej problematično. Mislim, da lahko dosežemo kompromis in sprejmemo različne eh, vire energije. Obnovljive, fosilna goriva in druge vire energije čas in mesto obstaja za vse to. Potrebujemo pristop po korakih, ki vodi k novemu gospodarstvu. Ampak pri tem ne smemo biti prehitri. Obnovljive energije so zaenkrat še precej volatilni. Govorili ste o prožnosti, ampak prožnost je ena od tistih krilatic, ki se pojavijo na mesto pravih argumentov, prave argumentacije. Kitajci počnejo marsika, res je. Mi pa potrebujemo pristop od koraka do koraka, primeren našemu stanju, naši situaciji. Obnovljivi viri energije morajo odrasti, biti morajo stabilnejši. Na to jih moramo vključevati v obstoječe mreže, kar je trenutno zelo težavno. Upoštevati moramo stanje na področju industrije. Upoštevati moramo dejstvo, da so na voljo zgolj nekateri obnovljivi energije. Ne smemo preprosto porušiti celotnega sistema in na ta način uh, groziti bankam. Hvala, gospa Hibner. Najlepša hvala. Slišali smo nekaj specifičnih podatkov strani govornika. Odkje ste dobili te podatke, to statistiko v eh, zvezi s fosilnimi gorivi? Naš predstavnik, še en govornik, je podal popolnoma drugačne primere. Dejal je, da cene fosilnih goriv padajo. Zato se tudi v Nemčiji vračajo na fosilna goriva in gradijo elektrarne na premog. Imamo veliko podatkov, ki se nanaša na učinkovito, uspešno rabo fosilnih goriv na kitajskem. Vaši podatki pa eh, taco molijo v drugo smer. Odkje vam torej ti podatki? Odkje jih črpate? Še eno vprašanje imam. Dejali ste, da so cene obnovljivih virov energije v zadnjih petih letih padle za do 50 odstotkov. Ta padec za 50 odstotkov, odkot ti podatki, nikoli še nisem slišala za kaj takšnega. Zadeve so precej zanimive, ampak rada bi slišala, kakšni so vaši zanesljivi viri, če so. Mislim, da ne bi smeli omejevati industrije zato, ker uh, nismo podprli backloadinga in zato, ker ETS naj ne bi deloval. Schema trgovanja z izpusti deluje. To je mehanizem na osnovi trga. Sami smo ga uvedli. V praksi deluje. Lahko se bodi si eh, strinjamo z rezultati ali ne, ampak to je popolnoma drugačno vprašanje. Dohodki naj bi eh, romali na področje modernih, najnovejših tehnologij in inovacij. Smo v krizi in oglične cene, cene oglika so padle. Ampak to še ne pomeni, da bi sedaj dobili pravico, da redefiniramo celotni sistem, ki smo ga uvedli pred petimi oziroma sedmimi leti. Veliko smo govorili o predvidljivosti, o zanesljivosti eh, investicij, naložb in spodbud. To ne pomeni, da, to pomeni, da ne smemo popolnoma prenoviti sistema na osnovi trga, ki popolnoma dobro deluje. Tako da prosim, ne širite takšnih zavajojočih informacij. Ne govorite, da sistem ne deluje. O tem smo govorili v Strasburu. Prejšnji teden smo dejali, da sistem ni tako uspešen, tako učinkovit, kot smo upali, da bo, ampak deluje. Če imate podatke, jih morate tudi podpreti z eh, zanesljivimi viri, ker imamo zelo nasprotujoče si podatke. Hvala za te pa odgovori. Najprej gospod Markus, izvolite. Thank you very much. I would like to, to pick... Najlepša hvala. Rad bi se dotaknil nekaterih argumentov z plenarnega zasedanja. Vprašanje dokončanja energetskega trga, naložbe v medpovezovanje, v pametne mreže, v daljinske mreže. Pametne mreže so izjemno povezan, eh, pomembne instrument za povezovanje Evrope, je lahko vir zapolnitve te naložbene vrzeli. Še ena zanimiva ideja je manjšinski pristop. Pogledati si moramo v eh, kakšni viri so na voljo v posameznih regijah, da bomo lahko decentralizirali proizvodnjo energije, da bomo lahko integrirali različne vire, različne ukrepe. Govora je bilo tudi o pomankanju redkih virov. Mislim, da se lahko vrnemo k vprašanju časovnega načrta 2050, k vprašanju konkurenčnosti. prizadevati bi si morali za gospodarski razvoj in za obravnavo vprašanja naravnih virov. Ti so omejeni, ni jih veliko. Ne gre za vprašanje konkurenčnosti. Gre za to, kako lahko v globalnem svetu evropsko gospodarstvo preživi, pa tudi globalno gospodarstvo preživi, ko gradi svoje gospodarstvo na naravnih virih. Shranjevanje energije, tukaj se vsi strinjamo. Dovolite mi še en komentar v povezavi s schemo trgovanja z izpusti. S tem smo želeli zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. Nismo želeli ustvariti novega širokega trga. Tako da moramo biti izjemno kritični. Ko nekateri pravijo, da bi morali pravico do onesnaževanja okolja, da bi morali s to pravico trgovati na, na trgu. Z tega vidika si moramo pogledati dolgoročni razvoj do leta 2050. V tem dokumentu imamo jasne cilje. Imamo odločitve o naložbah, o strategijah, ki jih moramo sprejeti sedaj. Tako da bodo lahko te naložbe pripravljene daleč vnaprej. Še enkrat ponavljam, potrebujemo javno podporo, finančno podporo, regulatorno podporo na ta način se bomo oddaljili od fosilnih goriv in tlakovali pot do sistema obnovljivih virov energije do leta 2050. Hvala. Grazie, la parola ora a Frauke Tis. Hvala, sedaj pa gospa Frauke Tis. Pet minut, izvolite. React to a couple of points as well. Um... Naj se odzovem na nekaj vprašanj. Glede povezovanja. Popolnoma se strinjam, sistem mrež je nujna komponenta tega, te strategije. Imamo razlike med vozlišči po različnih regijah, kar je še posebej zanimivo za veterni sektor, pa tudi za fotovoltaični sektor. Pa tudi vprašanje lokalnih mrež. Okrepiti moramo distribucijske sisteme in tako omogočiti pametno upravljanje sistemov, tako da bomo omogočili integracijo obnovljivih virov energije. In s tem se bom dotaknila tudi obnovljivih virov energije kot takšnih. Vi govorite o eh, občasnosti, eh, o prekinitvah, mi govorimo o variabilnosti. Te spremembe so eh, nekaj, kar je. Eh, popolnoma normalno in lahko jih izkoristimo, lahko jih dopolnimo. Izziv je naslednji. Katera od rešitev za zapolnitev vrzeli med prekinitvami je najbolj stroškovno učinkovita? Katere moramo povdariti? To je vprašanje. Jasno pa je, da mešanica eh, mrežne infrastrukture, shranjevanje, upravljanja s popraševanjem in Sistemske rešitve predstavljajo rešitev. Vprašanje je zgolj, kateri dejavniki dobijo večjo mero, večjo, večji delež. Eh, redke zemljine v povezavi s to temo in v povezavi s fotovoltaiko. Res je, nekatere redke zemljine se uporabljajo pri izdelavi fotovoltaičnih celic. Ampak, če si pogledamo eh, količino, je ta precej razumna v primerjavi z drugimi sektorji. Dobra novica je ta, da lahko te elemente recikliramo v fotovoltaičnih sistemih in to že počnemo. Industrija to že počne, imamo scheme, ki eh, zajemajo takšno eh, reciklažo, ponovno uporabo. Slišali smo, da Evropa ni izolirana, da bi tudi druge države morale upraviti svoj delež. Kmalo bomo pripravili eh, našo preglednico prihodnosti sončne energije. In jasno je, da trg ni več usmerjen v Evropo. Države, ki delajo največji napredek, so Kitajska, ZDA, Indija in Japonska med drugimi. Ne gre za to, da bi se Evropa eh, sama trudila za napredek. Evropa se mora truditi, da napreduje zato, da bo ostala na vodilnem mestu in da ne bo zaostala za drugimi vodilnimi akteri na tem področju. In še vprašanje gospe Hibner. Postavili ste dve vprašanje. Najprej glede cen fosilnih goril. Sama sem uporabila podatke Mednarodne agencije za energijo, ki predvideva, da bo do cene padale, ker ZDA zahtevajo manj premoga za lastno uporabo, cene padajo, ampak vseeno bodo eh, naši računi za energijo za, za premog rasli, tako predvidevajo v eh, Evropski agenciji, v agenciji za energijo. Dejala sem, da so stroški obnovljivih virov energije padli za to 50 odstotkov v zadnjih 4-5 letih, to je res. Spet uporabljam eh, našo lasno statistiko, podatke, ki jih dobimo iz sektorja fotovoltaične industrije. Ampak to se odraža tudi v tarifah, ki uh, jih plačujemo za fotovoltaično energijo. Če si pogledamo eh, tarife, ki so obstajale pred sedmimi leti, je bilo tam nekje med 40 in 50 eh, evrocenti. Sedaj vse številke sučajo okrog 15 evrocentov. In to so podatki, ki smo jim pričali posod po Evropi. Hvala lepa. Sedaj pa dve minuti za kratek odgovor poročevalca gospod, prejšnjega, iz prejšnjega panela. Gospod Levenštan, izvolite. E, e, Važna je sugestija, ki jo tukaj zastavlja predstavnik. Hvala lepa. Omeniti sem želel pomemben predlog, ki smo ga slišali. Namreč, da nam bodo fosilna goriva zagotovila potrebno prožnost do leta 2020, s tem, ko podpirajo intermitentno m, mm, dobavo energije iz obnovljivih virov energije. Upoštevati pa moramo, kje se izvajajo naložbe in ta zmogljivost je bila zgrajena zato, da bi nekaj dobili tudi nazaj. Gre za pogodbe, vzami ali plačaj. Upoštevati pa moramo tudi pristojbine za dostop do teh mrež. Vprašanje je, kako zagotoviti trajnostnost teh virov, kaj ti zaenkrat trg še ni zrel Upoštevati je treba tudi nekatere druge stroške in o tem nismo dovolj govorili. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo za sklepne besede. 30 sekund, gospod Hidner. Ja Hvala lepa, gospa predsednica. Samo nekaj. Tukaj se sklicujem sedaj na gospo Hedegard, komisarko. 20 odstotkov manj izpustov CO2 naj bi imeli do leta 2015. Svoje cilje bomo izpolnili do leta 2018. Prosim, ne zavajajte. Sistem ETS je sistem z tržno osnovo in ta cilj smo že izpolnili. Dodatnih ukrepov ne potrebujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Videti je mogoče, da se parlament res zelo zanima za to vprašanje. Sedaj pa komisija. Izvolite. You, think, uh... Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je težko povzeti to javno predstavitev v samo nekaj stavkih. Najprej naj se zahvalim odboru za to, da so organizirali to javno predstavitev. Mislim, da smo dobili zelo zanimiv upogled v dva sektorja. Delno smo slišali tudi nekaj iz tretjega sektorja, to je fotovoltaika. Videli smo, kako zapletena so vsa ta vprašanja. Dotaknili smo se veliko odprtih vprašanj in ugotovili smo, da nas marsikje čaka še več dela. Tukaj lahko omenim nove tehnologije, več raziskav, inovativne proizvode, In govorili smo tudi o tem, kako bi lahko organizirali shranjevanje in kako bi lahko izkoristili različne vire goriv, morda preoblikovali en vir goriva v drugega in tako naprej. To so vprašanja, ki so se pojavila pri skoraj vseh. Mislim pa, da je jasno, da moramo vlagati v infrastrukturo omenjali ste stičišča. Po mojem mnenju je treba vse te posamezne elemente obravnavati v širšem kontekstu evropske energetske in podnebne politike. Po mojem mnenju je prav to bilo na dnevnem redu tega odbora danes. Namreč gre za dokončno oblikovanje notranjega energetskega trga. Sam sem se naučil prav to, torej osnova za nadaljne razvoje na evropski ravni. To je tisto, o čemer smo govorili. 1. aprila sem šele prevzel to mesto, tako da na tem položaju še nisem dolgo, ampak povem vam lahko, da so trgi zelo razdrobljeni. Mislim pa, da se moramo prizadevati za močno integracijo. Parlament, industrija, komisija, sodelovati moramo vsi zato, da bi ta trend razdrobljenosti spreobrnili. Odgovornosti so tukaj jasne. Komisija mora močneje pritisniti na države članice, da bodo izvajale pravni okvir, ki je že uveljavi. In ko bo to izpolnjeno, bomo lahko vse elemente, o katerih smo govorili danes, uvrstili na ustrezna mesta. Dokler ne bomo imeli notranjega trga, vprašanja, o katerih smo govorili danes, ne bodo deležna ustrezne pozornosti, zato ker za nje ne bo pravega mesta v okviru podnebne in okoljske politike Evropske unije. Mislim, da je predpogoj ta, da dosežemo to, kar smo obljubili, torej dokončno oblikovanje notranjega trga do leta 2014, potem pa nas čakajo naslednje naloge. To je okvir za leto 2030. To je komisija že začela obravnavati v svojem dokumentu, ki naj bi spodbudil javno razpravo. In v okviru te razprave bomo prav gotovo omenjali vsa ta vprašanja, o katerih smo govorili danes. Pred kratkim smo slišali nekaj o trgih zmogljivosti. Lahko bi imeli javno predstavitev samo na to temo. Po mojem mnenju je to zelo kontroverzno vprašanje. Gospod Hibner delu, misli, da sistem ETS deluje tako, kot je treba. To je mogoče postaviti pod vprašaj. Strinjam pa se z vami, da smo primarni cilj dosegli z ETS. Navedli ste neko številko, do leta 2020 pa bomo cilj presegli verjetno za ni celih 9 odstotkov. To so vprašanja, ki jih moramo še obravnavati in mislim, da ne smemo izpred oči izgubiti končnega cilja in vizije. Vizija je naslednja. Naša vizija je skupni integrirani energetski trg v Evropi. Hvala. Bene, grazie. Hvala lepa. Hvala govornikom, hvala poročevalcem in hvala kolegicam in kolegom, ki so danes prisotni. Hvala našim gostom in odbor bo spet začel sejo ob treh. Zaenkrat pa zaključujemo. Hvala.